Dobro jutro, prosim, zasedite svoja mesta. Odpiram posedanje. Sedaj odpiram današnje zasedanje. Začenjam od eh, informacij, zelo smutnih. Začeli bomo